proti v Ukrajini. Vsi moramo odpraviti svoje naloge na enem in na drugem koncu in prihodnost bo nagradila vse. Hvala. Najlepša hvala, kolega Severin. Naslednja za skupino Alde je kolegica Valen. Najlepša hvala, predsedujoči, kolegi in kolegice.